je to v skladu z poslovnikom odobreno in te zahteve bodo objavljene v besedilih. Tako se da pa začenjamo glasovati. Najprej je na vrsti sporožnemu partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Irakom. Prva točka, predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe osem, za, proti, vzdržani. Vzdržani zavrnjeno. Predlog smo imeli dve. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. Predlog smo imeli tri. Kdo je za? Proti. Vzdržani jasno zavrnjeno. Predlog spremembe 21. Glasujemo po imensko. Hvala kolegom, kolegom ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 22. Glasujemo prav tako poemensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Po številki 13, številka predlog šumembe 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Mislim, da je zavrnjeno. Predlog šumembe 24 za, proti, vzdržani vzdržani. To bo treba preveriti. Glasujemo elektronsko o predlogu smembe 24. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 18, oziroma številka 18, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 postane brezpredmeten, 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 19 D za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 20, glasujemo po delih prvi del za, glasujemo po imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Prav tako glasujemo poemensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Telo smo imeli pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smo imeli šest za, proti. Vzdržani zavrnjeno. Predlog šembe štiri za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog šembe sedem za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Sedaj glasujemo celotni resoluciji za. Proti. Vzdržani sprejeto. Sedaj pa je na vrsti priporočilo Mauro. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Čestitamo poročevalcu Marju Mauro. Sedaj pa izvajanje začasnega sporožuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in državami vzhodne in južne Afrike glede trenutne razmere v Zimbabveju najprej predlog spremembe skupine GUE za proti vzdržani zavrnjen. Sedaj pa predlog resolucije skupine zelenih za proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa skupna resolucija ELS, SD, ALDE in pa EKR. Številka 7 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog je bil 8 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 9 za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasu, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 10 za, proti. Vzdržani zavrnjeno, predlog nume 12 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Po številki 1, predlog nume 13 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Po številki 1, amantma 1 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog šmembe dve v delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, četrti del za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Glasujte. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Predlog smembe 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smembe 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smembe 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smembe 5 za, proti, vzdržani. Vzdržani sprejeto. Šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlažko mi je tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo po imensko celotnem besedilu. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa je na vrsti poročilo Kaspari. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto, čestitamo poročevalcu. Sedaj pa posodobitev področja državnih pomoči, številka 8, izvorno besedilo, prvi del, glasujemo poimensko. imensko so vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Sprejeto. Ostavek dve izvornega besedila glasujemo po delu v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem odstavek tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa izvorno besedilo odstavka 10 v treh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto, tretji del za proti vzdržani sprejeto. Ostavek 13 prav tako v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Eh, odstavek 14, spet v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa besedilo resolucije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj bomo glasovali o predlogih resolucij o nedavnih žrtvah požarov v tekstilnih tovarnah, zlasti v Bangladešu. Najprej po številki 7, predlog številka 4, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Po številki 10, dva predloga sprememb, ki sta identična. Glasujemo o obojih in to poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa odstavek 11, izvorno besedilo, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del glasujemo po imensko, v drugem delu glasujemo po imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. po uvodni izjavi C, predlog šmebe 3, glasujemo po imensko. Oprostite, gre samo za številko 3. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o resoluciji po imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Sedaj pa priporočila pregledne konference o pogodbi o neširjenju jedrskega orožja glede spostavitev območja brez orožja za množično uničevanje na Bližnjem vzhodu. Imamo skupno resolucijo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? S tem so vsi, predlogi, vsi ostali predlogi postali brezpredmetni. Naslednje poročilo. Ureda o obveznem označevanju porekla določenih izdelkov uvoženih iz tretjih držav. Glasujemo o resoluciji. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto vsi ostali pred, uh, resolucije so s tem brez predmete in pa ne na zadnje še stanje trgovinske pogajanj z Merkosurjem. Številka ena, predlog 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani? zavrnjeno. Predlog spremembe enajst za, glasujemo poimensko, ste vsi glasovali. Konč glasovanja. Zavrnjeno. Dvanajst, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali. Konč glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe štiri za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 13 glasujemo poimensko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 5 do je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava B, predlog B3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava C, predlog B1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka 2, predlog B2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog B9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno in še celoten predlog resolucije, kdo je za, proti, vzdržani. Ja, to bo treba preveriti. Mm, izid glasovanja ni bil jasen, tako da preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa vsem in eh, dober tek vam želim.